sedita pred eh, zaporom in v nasprotju z ukrajinskim eh, pravom nimata dostopa do eh, Julije Timošenko. No, obžalujem to žalostno novico, ki le kaže, kako se zaostruje situacija v Ukrajini in kako zelo pomembno bo naše nadaljne delovanje na tem področju, tudi seveda kar zadeva sprejem resolucije. S tem pa prehajamo k glasovanju. Najprej poročilo tajn, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Angenomen. Sprejeto. poročevalka želi besedo. Izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi, v uh, dogovoru z eh, vsemi drugimi poslanskimi skupinami predlagam, da končno glasovanje o, resolu o resoluciji prestavimo. Namreč uh, grško predsedstvo je kot prvo predsedstvo pripravljeno sprejeti eh, predlog eh, Evropskega parlamenta in eh,